Eh, prijatý návrh uznesenia európskeho parlamentu o druhom európskom samite o rómoch No, to poročilo o drugem vrhu odpira novo pot za reševanje problema te etnije v Evropi. Poskusi posameznih držav za reševanje romske problematike v družbi ne vodi v uspeh. Tukaj je kar nekaj razlogov za to težavo in za to, to pobudo Evropske unije pozdravljam. In zato sem tudi glasoval za. Hvala lepa. Besedo ima gospa Sinclair. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod predsedujoči. Zavračam vse vrste diskriminacij, vendar ne morem podpreti te resolucije. Ta resolucija želi odgovornost za boj proti diskriminaciji vključiti v kontekst EU. Sama pa menim, da so pristopi v različnih članic različnih članicah tako raznoliki, da bi bilo bolje, če bi se tega lotila vsaka država članica sama, še posebej tiste države, ki niso tolerantne in ki nimajo enakih vrednot na področju enakovrednosti, ki jih imamo mi. Naprimer, član skupine EFD, italijanski poslanec, je požgal lasnino nekatere, ne, nekega priseljenca. Prosim, da se Britancev ne povezuje s temi ljudmi, kajti v Britaniji imajo manjšine boljšo zaščito kot ti ljudje, ki sem jih omenila. Hvala lepa. Besedo ima gospod Van Heke. Dank u voorzitter. Uh, het is natuurlijk een feit dat wie een probleem ontkent, wie de waarheid. Hvala lepa, predsedujoči. Tukaj pač eh, priznamo problem, s tem, da ga priznavamo, še ne pomeni, da ga tudi rešujemo. Gre za dokument politične narave in to je tudi političen nesmisel in zato eh, tudi ne moremo ponuditi nekakšne rešitve, kajti to je problem, ki ga konec koncev zavračamo. Najprej moramo kot prvo sploh ugotoviti in priznati, da imamo številne probleme. Številni Romi sploh nočejo biti del naše družbe in eh, so pogosto eh, tudi odgovorni za veliko drobnega in pa tudi eh, hujšega eh, kriminala. To, kar eh, pravim, je morda nekoliko enostransko, ampak eh, sprejeta resolucija je še bolj enostranska. Vsaka država članica mora imeti pravico, da sama odloča o tem, kako reševati te realne probleme. Hvala lepa. Gospod Zaborska. Gospa Zaborska. Gospa Zaborska. Gospa Zaborska. Se upravičujem, eh, predsedujoči, poročilo o razvoju? Hm. Ne, vi ste prijavljeni pod poročilo o vrhoromih. Gospod Klejs ima besedo. Ja, dank u voorzitter. In dit verslag is een van die extreem politiek... Hvala lepa, predsedujoči. To poročilo oziroma ta resolucija se zdi, da je nekakšna blagovna znamka našega zbora. Razmere Romo v Evropi so posledice diskriminacije in eh, nestrpnosti. Če bomo zdaj začeli z sistemom kvot, bomo samo pač odprli finančno pipico in vse naj bi bilo rešeno, ampak nizozemske izkušnje kažejo, da kakorkoli že poskušamo s to skupnostjo, ta skupnost se pač noče integrirati in uh, ta skupnost je še posebej izpostavljena v uh, kazenskih evidencah in statistikah uh, in norme v romski skupnosti so nasprotne normam naši družbi. Na državah članicah je, da skrbijo za ta vprašanja in na državah članicah je, da se odločijo o tem, ali pripovedo ali ne vstop na njihovo ozemlje ljudi, ki so odgovorni za te oblike kriminalitete. Sedaj gre za prenosne naloge v proračun za leto 2011. Gospo, gospa Morko Najte, Nikola Menine, ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to resolucijo in sicer iz več razlogov. Predvsem zato, ker je stopnja brezposobnosti med mladimi tako visoka. Trenutne gospodarske in finančne razmere v veliki večini držav članic zahtevajo krepitev zaposlovanja mladih in to moramo razumeti kot naložbo v prihodnost. Trenutni gospodarski trendi kažejo, da si mladi želijo več izobraževati, namesto da bi iskali delo na mesta. Zato menimo, da bi morali predstaviti ukrepe, s katerimi bi povezali izobraževanje in zaposlovanje. Tudi programe v tem smislu so zelo pomembni, naprimer Erasmus 1, pa tudi drugi. Prepričani smo, da bi nas te prednostne naloge morale voditi v prihodnosti. Hvala. Gospod Van Heke ima besedo. Opnijo, dankjewel, eh, Hvala lepa, predsedujoči. Glasoval sem proti temu poročilu, najprej zato, ker sem popolnoma, ker popolnoma nasprotujem prioritetam eh, parlamenta in komisije, ker delijo harmonizacijo politike priseljevanja. Vem, kakšni nameni se skrivajo za tem. Gre za to, da bi organizirali politiko priseljevanja eh, na ta način, da bi bila nacionalna politika odrinjena v stran. Glasoval sem proti, ker se mi zdi, da ta parlament ne sme zagovarjati takšne ga upada normativo na tem področju, eh, kjer naj bi odpravili vse agencije, vse institucije, eh, ki so postale nepotrebne. Obenem pa ta parlament eh, vedno bolj skuša uveljavljati nove agencije. Mislim, da jih imamo tako ali tako že preveč, tudi nekaj starih bi moralo izginiti, predno ustanavljamo nove. Mislim, na primer, na odbor regij, Eh, urad za temeljne pravice, agencijo za enakost med spolma. Vse to stane veliko denarja za naše davkoplačevalce, koristi pa ni ne vem kakšne. Hvala lepa. Sedaj gremo na poročilo gospe Trupel. Gre za proračunske smernice za leto 2011. Gospod Bonsignore ima besedo. Grazie, presidente. Con questo voto... Hvala, gospod predsedujoči. S tem glasovanjem smo dobili instrument za obveščevanje potrošnikov in o čem govorimo torej? O poročilu gospe Trupel, smernice za proračun 2011, drugi oddelki. Yes, I, I had, I had my, my... Hvala. Sam sem bil zapisan za obrazložitev glasov v, v, v zvezi z evroobmočjem. Joe Higgins. Evroobmočje, da, da, vse ste zapisani tam. Poklicali vas bomo, ko bo čas za to. In periodi. Gospod Monsignore, smo torej v izjemnih časih in sedaj potrebujemo tudi izredne ukrepe. Naslednjega letnega proračuna ne moremo pripraviti tako, kot da živimo v običajnem času gospodarska kriza še ni končana in zato moramo to tudi upoštevati. Moja skupina in jaz smo glasovali za smernice danes, ampak v bližnji prihodnosti bomo morali biti dovolj politično odgovorni, da sprememo nekatere pomembne odločitve. Naprimer, reforma proračuna Evropske unije. Na podlagi tega bi lahko pod običajnimi postopki spremenili proračun za notranji trg, naprimer več sredstev za boj proti inflaciji, več zaščite za družine. To morajo biti cilji. Drugače se lahko pojavi tveganje, da bodo države članice vedno bolj konzervativne. Biti pa moramo bolj evropejski, bolj evropski, manj nacionalistični in potrebujemo evropsko politiko. Hvala lepa. Gospod Henon. Hvala. Najlepša hvala, velika čast je, da vas vidimo zopr na mesto predsedujoča. Gospod predsedujoči, Mark Twain je povedal, da če imaš samo kladivo, potem vse izgleda kot žebelj. Evropska unija je zelo dobra pri trošenju denarja, sploh denarja drugih. Mislim, da je Milton Friedman povedal, da obstajata dve vrsti denarja, drug denar in moj denar. Seveda smo vedno bolj previdni s svojim denarjem kot z denarjem drugih. Naj razložim, kaj se dogaja v Evropi danes. Vse države članice želijo zmanjšati svoj proračun. Naprimer v Grčiji bodo zmanjšali plače v javnem sektorju za 10 odstotkov, tudi na Irskem, pa tudi v Nemčiji naj bi povišali staro za upokojitev in v Španiji preučujejo podobne ukrepe, ampak naš proračun v Evropski uniji pa je vedno večji. Zakaj? Zato, ker v Evropski uniji ni povezave med obdavčevanjem, reprezentacijo in ustreznimi postopki. Gospod predsedujoči, preveč trošenja je bilo ravno tisto, zakaj smo sedaj v takšni godli. Preveč so trošile vlade, podjetja in tudi posamezniki. Namesto da trošimo biljone za to, da povečamo svoj dolg, če bi namesto tega uvedli. Niče davke, pomislite, kam bi nas to lahko pripeljalo. Najlepša hvala. Sedaj gremo na poročilo politike kakovosti kmetijskih proizvodov. Beseda ima gospod Kalinovski. Gospod Kalinovski. Gospod Kalinovski. ¿no? Ga ni. Besedo ima gospod Mikolašik. Gracias, pan predseda, kolegovia. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, evropski kmetijski izdelki so najviše kakovosti. To bi moralo pomeniti, da so bolj konkurenčni od drugih na globalni ravni. Evropski državljani in potrošniki bi se morali zavedati te kakovosti. Ne samo, da izpolnjujejo najstrožje standarde na področju kakovosti in veterin, veterinarskih predpisov, ampak spoštujejo tudi zdravje in okolje. Zato podpiramo evropski logotip za evropske izdelke. Ta logotip bo označeval delo evropskih kmetovalcev in ščitil tudi intelektualno lastnino na globalnih trgih. Kmetijstvo je pogosto edini vir razvoja v podeželskih območjih. Evropska unija mora zagotavljati kakovost in Evropska unija mora prav tako zagotoviti sredstva za razvoj kmet, kmeti, še posebej na podeželju. Hvala lepa, gospod Nikolašik. Gospa Borko, naj te ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za ta dokument, kajte mislim, da je okoljsko in čisto kmetovanje naša prihodnost, zato moramo to spodbujati. Prav tako bi morali spodbujati interese ljudi v okoljsko kmetovanje in okoljske izdelke. Tako v Evropski uniji, kot tudi na ravni držav članic. Po drugi strani pa, če želimo spodbujati okolju prijazno kmetovanje, potem ne bi smeli hiteti z legalizacijo gensko spremenjenih organizmov. V nekaterih državah lahko najdemo dober ozor. Omejujejo proizvodnjo, pridelavo GSO-jev. Ločevati bi morali med GSO-ji in okoljsko pridelanimi pridelki. Potrošniki bi morali imeti na voljo vse ustrezne podatke v zvezi z GSO-ji in tudi njihov vpliv na okolje ter človeško zdravje. Nič ne smemo skrivati, tako bomo lahko uvedli ustrezen okolje prijazen trg, ki je pomemben za vse. Hvala lepa. Besedo ima gospod Antonioci. Hvala gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti gospodu Sloterju za njegovo delo. Mislim, da je obramba in krepitev ustrezne politike za kmetijske pridelke zelo pomembna za Evropsko unijo. Kajti to vključuje niz drugih temeljnih tem na evropski ravni, naprimer boljša zaščita potrošnikov, pomoč malim in srednjim podjetjem, obramba, zaščita naše kulturne tradicije in tudi tradiciji številnih evropskih regij, pa tudi konkurenčnost kmetov na svetovni ravni. Zato sem glasoval za to poročilo. Hvala. Gospod Pršina ima besedo. Děkuji, vážený pane předsedající. Hvala, gospod predsedujoči. Cenim dejstvo, da je poročilo o kakovosti kmetijskih proizvodov temeljilo na obstoječi politiki za kakovost. Mislim, da je dobro, da še naprej razvijamo sistem geografskega označevanja in poimenovanja izvora. To je dobro tudi za blagovne znamke. Mislim, da bi tradicionalne specialitete morali še naprej spoštovati in tako jih bo tudi lažje spremljati. Ne vem, zakaj bi časovnica za blagovne znamke za tradicionalne specialitete ne bi smela biti enaka kot pri geografskem označevanju. Postopek odločanja komisije je pogosto popolnoma arbitraren in ne spoštuje specifičnih lastnosti posameznih izdelkov v geografskih regijah. Obenem bi morali uvesti tudi varovala proti temu, da komisija bombardira prositelja z različnimi vprašalniki in zavlačuje. Gospod Doc ima besedo. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Scotti za delo na tej, tem zelo pomembnem poročilu. Omeniti želim predlog spremembe 4, ki zahteva največjo možno količino podatkov ki naj bodo na voljo potrošniku. Uvaja tudi uvod obsežne in obvezujoče zakonodaje za označevanje kmetovanja. Mislim, da je predlog spremembe preveč omejujoč. Morda bi bilo bolje, da bi to bil prostovoljno zagotavljanje podatkov. Na Severnem Irskem se močno zanašamo na sposobnost izvoza proizvodov v Združeno kraljestvo, pa tudi Evropske države. Ta predlog spremembe pa bi lahko vplival na sposobnost Severne Irske, da prodaja izdelke na določenih trgih, kjer trenutno težav ni. Zato mislim, da je pomembno, da novo označevanje ne bo ustvarilo ovir za trgovanje med različnimi državami članicami. Predlog spremembe 4 predstavlja določene težave, vseeno pa cenim pomembno in trdo delo in vem, da je treba zagotoviti sledljive in visokokakovostne izdelke. Hvala. Hvala lepa. Besede ima gospod Bonsignore. Hvala lepa, predsedujoči. Zdaj imamo pred seboj inštrument, s katerim bomo lahko zaščitili potrošnike, eh, kar zadeva ustrezno proizvodnjo in označevanje kmetijskih proizvodov. Zdaj bo izvor proizvodov jasno določen na etiketah za meso, meso mlečne izdelke zelenjavo in druge predelane proizvode in njihove sestavine, v primeru, da je sploh možno podati kraj izvor za te predelke. Na ta način bomo torej zagotovili kar se da dobro priznanje tistih kmetovcev, ki proizvajajo lastne proizvode. Naš ključni namen je zagotoviti kakovost in dostopnost proizvode informacij za naše potrošnike. Mislim, da smo pravili dobro delo in čestitam kolegom, ki so delili na tem predlogu. Hvala lepa, gospod Kamal ima besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Načeloma nimam težav z oznakami kakovosti. Oznake kakovosti imamo na številnih področjih, ampak le dokler se to ne uporablja kot izgovor za to, da se na ta način Eh, zaobide odločitve potrošnika. Če neka hrana ne izpolnjuje kriterijev, kar zadeva eh, velikost ali izgled, eh, potem tega ne bi smeli zavreči, samo zato, ker ne izpolnjuje nekih strogih standardov. Prav tako ne bi smeli uporabljati standardov kakovosti kot izgovor za preprečevanje uvoza iz držav v razvoju. Kajti na ta način so ti kmetje, vse bolj revni in eh, z našim davkoločevalskim denarjem potem eh, le izvajamo ukrepe, ki so popolnoma potratni. Mislim, da moramo zaupati kmetom, potrošnikom in eh, našim voljivcem. Hvala lepa, gospod Kamal. Zdaj gremo na poročilo učinki svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju. Gospod Mikolašik ima besedo. Gracias, señor presidente. Hlasoval som. Hvala lepa, predsedujoči. Glasoval sem proti temu poročilu, kajti tako kot v številnih drugih primerih, to poročilo na lastno pobudo predstavlja še en primer Evrope, ki ljudi sili v to, da države v razvoju sprejmejo evropske standarde, kar zadeva socialne pravice in eh, pravice z področja reproduktivnega eh, zdravja. Človekovo življenje je sveto in zato nisem mogel podpreti tega poročila. Po drugi strani pa ne povem, da je v tem poročilu nekaj dobrih zamisli, ki bi lahko pomagali ljudem v državah v razvoju. Z na stotine milijoni ljudi v državah v razvoju ki se soočajo z vse višjimi cenami hrane, se soočamo tudi z vse večjimi problemi in ljudje imajo vse večje težave, da preživijo. 30 do 50 tisoč ljudi bo zaradi tega dodatno umrlo v podsaharski Afriki v letošnjem letu. Gospod Higgins. Hvala lepa, predsedajoči. Glasoval sem za poročilo o učinkih svetovne finančne gospodarske krize na države v razvoju. To poročilo sicer ne ponuja dovolj radikalnih rešitev za probleme teh držav, pa se vseeno lahko strinjam z bistvom osebine v tem poročilu. Revni na tem svetu in revne države na tem svetu so tiste, ki trpijo najbolj zaradi gospodarske krize. Zato moramo ponuditi vsakršno možno obliko pomoči, javne investicije in podobno. Ampak gospodarski sporozumi Evropske unije s temi državami v razvoju niso dovolj naklonjeni tem državam. Velike evropske korporacije so tiste, ki imajo največ od teh sporozumov. Mali kmetje, mali eh, delavci so tisti, ki najbolj trpijo in eh, mislim, da nas čaka še veliko dela s temi državami. Gospod Dodc ima besedo. Um. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Glasovala sem proti odstavku 7 tega poročila in eh, zmotilo me je, da ta parlament ponovno s poročilom te vrste skuša skozi stranska vrata uvesti pravico do splava. Prav tako mm, se to počne s povezavo reproduktivnega zdravja z javnim zdravjem. Mislim, da ni na nas, da odločamo, ali je pravica do splava spremljiva ali ne, temveč je to stvar nacionalnih držav in eh, jaz in velika večina mm, mojih voljivcev na Severnem Irskem menimo, še vedno, da je pomembno upoštevati pravice nerojenih otrok. Hvala lepa, gospod Van Heke. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Ko v parlamentu podajamo predloge, je seveda potrebno razmišljati tudi o rešitvah problemov, ne pa samo o tem, da še zaostrujemo probleme kar zadeva države v razvoju, je kar nekaj resnih študij pokazalo, da preveč samodejna razvojna pomoč privede le do zamud v razvoju in eh, pomeni, da je razvoj počasnejši. In zato menim, da vse več razvojne pomoči ne bo nujno pomenilo, da bodo afriške države tudi hitreje izstopile iz krize. Dolga leta smo namenjali veliko pomoči tem državam in imamo namen dokazov tem, da je to imelo kakšno učinek. Številne afriške države so zdaj še bolj v zamudi v primerjavi s preostalim svetom kot v času dekolonizacije. Bek možganov je nekaj, kar bo še bolj otežilo situacijo v afriških državah, ampak morda bi morali razmisliti tudi o vprašanju eh, modre karte Evropske unije, ki tudi otežuje situacijo. Gospa Zaborska. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama moram reči, da ne razumem, zakaj je reproduktivno zdravje zopet nekaj, kar je bilo vključeno v poročilo o učinkih globalne krize na države v razvoju in eh, tudi v povezavi z razvojnim sodelovanjem obstajajo organizacije, ki podpirajo splav kot način načrtovanja družin. V Evropi se davkoplačevalski denar, tudi tistih davkoplačevalcev, ki so proti splavu, uporablja za financiranje te prakse. Države v razvoju še vedno živijo v revščini, kljub temu, da Evropska unija skuša uvajati programe eh, načrtovanja družin in mislim, da moramo v naših odnosih z državami v razvoju spoštovati načelo subsidijarnosti, zato sem glasovala proti členu 7. Že drugič danes, gospod Hanna. Um, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. E, verjetno je bilo predvidljivo, da bo Evropska e, unija pograbila finančno krizo v Grči, zato da bo lahko na ta način uveljavila svoje načrte za harmonizacijo davčne politike. Vse več je zahtev po Evropski davčni agenciji, po Evropski, Evropskem monetarnem skladu, zato da se ne bi bilo potrebno uh, odločiti za uh, reševanje javnih financ strani ECB. Gospod Van Rompuy se popolnoma strinja s tem, kar, je dejal, kar so dejali eh, britanski euroskeptiki, namreč da ne moremo imeti uh, denarne unije brez eh, tudi eh, davčne in ekonomske unije. Redko, da je Keynes zahvalil, ampak on je dejal eh, nekaj v tej smeri. Naj vas spomnim na svetega Matjaža, ki pravi, da se je treba vprašati, ali je primerno plačevati davke Rimu. Jezus sprašuje, čigava je ta eh, podoba na tem eh, kovancu in pravijo, eh, to je podoba Cezarja in potem je bilo rečeno, da naj dajo Cezarju, kar je Cezarjevega, Bogu pa kar je Božjega. Skratka, gre, mislim, da za vrhovni simbol posvetne moči, to je ravno kovanec in vidimo, da evro vodi v kaj, v skupno ekonomsko politiko in hvala Bogu, da smo imeli toliko daljnovidnosti, da smo ohranili britanski fund. Hvala lepa, gospod Henon, da ste blagoslovili današnje dopoledne v parlamentu. Gospod Kamal. Hvala lepa, predsedujoči. Ko pogledamo to poročilo, vidimo številne stare izrabljene fraze o tem, kako svet v razvoju trpi zaradi gospodarske krize. In dejstvo je, da so Ljudje, ki trpijo zaradi gospodarske krize v teh državah, ampak pogosto to niso ravno tisti ljudje, ki jim skušamo pomagati. Pogosto so vlade tiste, ki skrbijo lastni proračuni, kajti manj denarja za pomoči pomeni, da je teže ohraniti koruptivne eh, vlade na oblasti. Ko sem bil v Afriki, lani so mi številni, so mi številni pritoževali, da ravno razvojna pomoč ohranja skorumpirane vlade na oblasti in da je težko zagotoviti eh, demokratično. Eh, vodenju teh držav. Poglejmo, kaj predlagamo. Govorimo o več investicijah v državah v razvoju in vsi se strinjamo s tem. Ampak pred nami je predlog o alternativnih eh, investicijskih skladih, ki bo zmanjšal investicije v teh državah. Govorimo tudi o tem, da moramo zagotoviti več sredstev za eh, SKP, ki je tako oškodoval življenje in preživetje kmetov v državah v razvoju. Torej, rešimo nujne in resne probleme v teh državah, torej slabo vodenje upravljanje in pa protekcionizem EU. Hvala lepa, gospod eh, Kastler. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, glasoval sem eh, proti temu poročilu iz, tve, iz dveh razlogov. Najprej skrb, na, moti me to, da Evropska unija vedno več eh, resoluciji po načelu samo pavšalnega zagotavljanja pomoči, eh, vedno znova tukaj sprejema. Mislim, da zapadamo v nekakšen kulturni imperializem v drugem in tretjem svetu in jim skušamo usiliti, kako naj sami izvajajo eh, ukrepe iz področja načrtovanja eh, družin. Splav ni rešitev za to in obžalujem dejstvo, da del našega zbora splav opisuje z terminom reproduktivno zdravje, ampak eh, tukaj ne gre za nič drugega kot za uh, ubijanje in zato sem proti in upam, da ne bomo vedno znova v istih uh, lepih frazah skušali opisovati zadeve, ki niso nič drugega kot kulturni imperializem. Hvala lepa, gospod Deva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti temu poročilu, kajti to je neumno poročilo, je ne irrelevantno poročilo. če pogledamo vsa sredstva na borzah v New Yorku, Londonu, Frankfurtu, Tokiju in tako naprej, imamo prezno 6 eh, biljard eh, dolarjev kapitala. Če pogledamo vse, vse tiste nepremičnine, ki sploh niso vnešene eh, v, v sistem v državah v razvoju, dobite 7 biljard dolarjev premoženja, ki sploh ni v nikakšni pravni strukturi Eh, teh držav. Gre za eh, slame, za eh, na milijone prodajalen in, in malih delavnic, ki delujejo pač v okviru sive ekonomije. In 800 milijard dolarjev na leto se ustvarja v teh državah in ne vem, zakaj ne bi tega kapitala ohranili tam. Ne, mi pa storimo, kaj glasujemo za Tobinov davek, da že tako oslabljene finančne inštitucije na Zahodu zdaj dajo denar ljudem, ki ga bodo tako ali tako verjetno pokradli. Hvala, gospod Deva. Gospod Kelly? Gospod Kelly, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot eh, poprejšnji govorniki sem bil tudi jaz proti odstavku 7 naša skupina nam je omogočila glasovanje po vesti, ampak naša delegacija se je odločila, da bo glasovala proti, kajti govoriti o reproduktivnem zdravju je eh, tukaj zgolj drug način eh, predstavljanja splava. Če gre za to, potem zapišemo to, ne pa da to skrivamo v načrt za reševanje gospodarske krize. Temu se torej, temu torej nasprotujemo in zato smo glasovali proti temu razdelku. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo gospodarske klune, gospod Messerschmidt. Tak, Vi, Folkparti, nej, den her, uh... Hvala lepa. Evropska ljudska stranka je glasovala proti temu poročilu. Moram pa se zahvaliti za celo vrsto razmislekov, ki so vključeni sem v to poročilo, naprimer točka 27, kjer je govora o tem, da naj bi vse to privedlo do tesnejše usklajenosti eh, gospodarske politike. Sam sem proti tej formulaciji, se pa zahvaljujem za jasnost in za iskrenost eh, poročevalca tukaj. Euro je torej nek konstrukt, katerega namen je zagotoviti višjo stopnjo evropske ekonomske eh, harmonizacije na področju strukturne politike, gospodarske politike, monetarne politike, davčne politike, torej vse te zadeve naj bi poenotili ekonomisti v Frankfurtu bodo zdaj grškim politikom povedali, kakšno proračunsko politiko naj vodijo, e, potem bo enako pri Španiji, pri Portugalski in Italiji in drugih državah. Zato, zato se tudi jasno kaže, zakaj Danska ne želi v ta sistem, kajti mi si želimo sami odločiti, kakšno gospodarsko politiko bomo vodili, kajti to je stvar danskih voljivcev, ne pa bankirjev v Frankfurtu. Hvala lepa. Naslednje plenarno zasedanje bo 7 aprila v sredo ob pol treh gre za posebno sejo za